liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen. Na nadaljevanju naše seje. Včeraj in danes eh, smo že kaj precej razpravljali. Danes popovdne smo črtali točko 10, o tem ne bomo govorili, o tem smo govorili že včeraj. Uh, V 11. in 12. točki pa imamo na dnevno rebo zanesljivost oskrbe s plinom. Zadevi bi ločili. To pomeni, da bomo najprej govorili o presoji vplivov, da bomo pustili oziroma prisluhnili predstavitvi in potem postavljali vprašanja. Pogosto se nam v preteklosti namreč dogajalo, da nismo imeli dovolj časa, da bi se posvetili tudi vprašanju uh, tega, kakšne so osnove presoje vplivov na okolje, kakšno je to ozadje, se s tem strinjamo ali ne. Potem pa imamo kot drugo konkreten predlog komisije, o katerem bomo govorili. V imenu komisije pozdravljam generalnega direktorja DG Tren, Matijasa Rüteja in vodjo oddelka. Najprej bo kolega Rute podal uvod, potem pa nam bo gospod Vinoa predstavil študijo presoje vplivov in potem bomo o tem razpravljali. Torej, beseda je vaša, lahko začnete. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nadaljeval bom v angliščini, bom pa se potem odzival v nemščini. Čisto na hitro vam bom podal uvod v delu, ki smo ga opravili pri uredbi za zagotavljanje zanesljive oskrbe splinov. Naj začnem z političnim vprašanjem in povem, da je najboljša presoja vplivov na področju zanesljive oskrbe splinom rusko-ukrajinska kriza na začetku tega leta. Kriza v kateri nam je do določene mere na vseh ravneh uspelo doseči dobro sodelovanje, vendar je to sodelovanje potekalo v pravnem vakumu. Sodelovanje najprej med eh, podjetji, potem sodelovanje med državami članicami, tudi na regionalni ravni. Potem pa smo imeli še sodelovanje med podjetji, državami, članicami in Evropsko komisijo. Delujemo nekako v praznem, zakons, praznem zakonskem prostoru, ker je treba sprejemati celo vrsto odločitev in uvesti instrumentov, ki sploh nimajo neke pravne osnove. kot naprimer odpošiljanje opazovalcev v Ukrajino. kot je tudi tesno sodelovanje na ravni vodi držav in vlad. In zato smo pohiteli s predlogom, s predlogom uredbe o varni oskrbi s plinom in opravili tudi ustrezno presojo vplivov. Moje izkušnje z presojami vplivov so takšne, da vanji vlagamo veliko dela in s tem pripravimo boljšo osnovo za odločanje. Saj na ta način strnemo dejstva in številke, o katerih lahko potem razpravljamo in jih analiziramo. V kasnejšem postopku odločanja eh, se vsa zadeva s tem pospeši. Zato bi vam predlagal, da najprej in kolega Vernoir vam bo podal kratko predstavitev presoje vplivov potem bomo na voljo za vprašanje, potem pa nadaljujemo s predstavitvijo dejanske uredbe. Hvala lepa, gospod Kote, kolega Vinoah. Hvala, gospod predsednik, gospod in gospodje. Predlagal bi, da si najprej pogledamo presojo uh, vplivov. Mislim, da smo opravili najboljšo presojo vplivov glede na krizo, ki nas je doletela. V januarski krizi smo jasno videli, kakšen je vpliv pregenitev oskrbe za Evropo. To je pripeljalo do cele vrste odzivov v smeri Evropske unije, ki smo jih z veseljem preučili. Kaj ti? Vse, kar je osnova za to presojo vplival, je pod eh, vplivom tega, kar smo doživeli januarja 2009. Uh, by, uh, right from... Ker smo odvisni od uh, ruskega plina, smo bili priča pritoka v, na kontinent in tukaj smo bili priča tudi velikim plivom ene majhne prekinitve. Naslednjo prosojnico, prosim. Ugotovili smo tudi, da je ta prekinitev oskrbe vplivala na 12 eh, držav članic Evropske unije, poleg tega pa na vrsto zahodno-balkanskih držav z 100-odstotno prekinitvijo oskrbe do 25-odstotno prekinitvijo oskrbe. To je bil učinek ki se je zmanjševal z oddaljenostjo od Ukrajine, ampak eh, srednje evropske države so bile zelo prizadete. Na osnovi teh opazovanj imeli smo dva tedna popolne prekinitve skrbe z plinom iz Uk preko Ukrajine in v tem času smo lahko ugotovili, kaj deluje in kaj ne. Ugotovili smo, da cela vrsta stvari deluje. Ugotovili smo, da je notranji trg zelo dobro urodje za eh, zagotavljanje varnosti oskrbe. Ugotovili smo, da so se podjetja med seboj dogovarjala s kratkoročnimi sporazumi, z, zato da bi rešila problem eh, zelo prizadetih eh, regij. Določene države so bile zelo dobro pripravljene in so imeli pripravljene krizne načrte. Na evropski ravni smo vzpostavili koordinacijsko skupino za plin, ki je dobro sodelovala z državami članicami. In vsi predstavniki so poskušali razumeti, kaj se dogaja in so dobro koordinirali celo vrsto sprejetih odločitev komisija, pa je koordinirala skupaj z to skupino. Gotovili smo tudi koristi povratnih tokov. Imam, imeli smo tudi veliko plinovodov, ki so ki delujejo od vzhoda proti zahodu in smo obrnili tok od zahoda na vzhod in pri Bolgariji, Grči in. Lessons uh, for the future. Pri Češki in Slovaški smo videli zelo pozitivne učinke tega oskrba je bila popolna za gospodinstva razen v Bolgariji, ki je bila zelo prizadeta. Smo pa gotovili, da določene stvari ne delujejo in sicer, da nismo imeli infrastrukture, da bi spravili plin do tja, kjer je bil potreben kar je imelo hude posledice za celo vrsto držav. Gotovili smo, da določene države niso bile tako dobro pripravljene na krizo in zato so tudi plačali visoko ceno izmenjava podatkov in transparentnost podatkov nista bili zadostne, da bi dejansko rešili težave. Čemu smo prav tako bili priča, je pomanjkanje čezmejne koordinacije in eh, nujnih ukrepov. Ponekod smo imeli dobre ukrepe, na drugi strani pa smo imeli težave s koordinacijo. Ugotovili smo tudi kontraproduktivne nacionalne ukrepe, enostranske ukrepe, ki so hudo vplivali na sosednje države. Ugotovili smo tudi, da ni prave solidarnosti med državami članicami. Tega ni bilo. Ni bilo nobenih dogovorov, sporazumov med državami članicami na ravnih eh, javnih organov, da bi si pomagali med seboj. Kot vidi smo, da smo imeli tudi premalo eh, dobro ocenjeno tveganje, kar je pripeljalo do neučinkovitih ukrepov. To so rezultati iz eh, januarske krize. Komisija je potem začela razmišljati za o vzpostavljanju e, uredbe in pri tem smo poskušali upoštevati vse, kar smo opazili v krizi januarja 2009. To je bila resnično dobra priložnost, da se z vsemi e, deležniki, državami, članicami, podjetji in vsemi na tem področju dobro pogovorimo o zadevi. Potem smo imeli pet možnih opcij. Prva možnost, da nimamo sploh nobenih eh, novih eh, politik. Druga bi bila boljše izvajanje in uveljavljanje direktive 2467. Tretji je prostovoljni pristop eh, gospodarstva, širi revizija direktive 2467 e ali pet eh, uredba o varnosti oskrbe z plinom. Poglejmo se najprej prvo opcijo, da nimamo nobenih političnih aktivnosti na tem področju novih eh, da temeljimo na tretjem notranjem tržnem svežnjom, na programu za oživitev gospodarstva, da pogledamo, kaj bomo od tega dobili, sploh na področju tudi infrastrukture, kot tudi pri bodoči reviziji TEN v letu 2010. Ocena te opcije nas je pripeljala do sklepa, da to ne vodi v jasno odgovornost za varnost oskrbe, da to ne vodi v jasne standarde za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, da tukaj nimamo dovolj spodbud za investicije v infrastrukturo, ki so potrebne za zagotavljanje varne oskrbe na notranjem trgu in da tudi nimajo posebnih določb za koordinacijo v krizi v nujnih primerjih in imamo mehanizma solidarnosti. Zato se nam ta opcija ni zdela posebno obetavna. Druga opcija bi bila boljše uveljavljanje in izvajanje direktive 2004-67, torej da zadeve rešujemo na osnovi obstoječe direktive. Ta direktiva je, je bila objavljena hkrati za uredbo julija in ugotovili smo, da je ta direktiva pripeljala do zelo različnih standardov, ki se uporabljajo v državah članicah. Samo deset držav članic je definiralo krizne ukrepe v svojih eh, nacionalnih kriznih načrtih, da ni bilo nobene zahteve po koordinacije v tej koordinacije v tej direktivi, tudi ni bilo jasne opredelitve vlog in odgovornosti, pristojnosti, pa tudi poročanje ni zadoščalo za ustrezno ukrepanje v krizi. Tudi za postopki v primeru kršitev ne bi prišli z to direktivo do rezultatov, ki smo si jih želeli. Tretja opcija je prostovoljno delovanje gospodarstva. Sveda je jasno, da je gospodarstvo ključnega pomena pri vsakih eh, kriznih eh, situacijah. Seveda so akteri na trgu tisti, ki urejajo vse zadeve, lahko so to upravitelji prenosnih omrežjih, lahko so oskrbniki s plinom, ne moramo pa temeljiti samo na industriji. Vemo, da operaterji vedno bolj sodelujejo, da so transporterji tudi sklenili kratkoročna, distributerji sklenili kratkoročne sporazume. Imeli smo tudi pobudo v plinski industriji junija 2009 v Berlinu, da bi zagotovili boljšo varnost oskrbe s plinom. Vendar pa smo ugotovili, da to ne bi zagotovilo integriranega pristopa k varnosti oskrbe, potrebujemo namreč eh, skupne standarde, da bi zagotovili tudi solidarnost v sistemu. Ta varnost oskrbe je del upravnega reda in to je seveda zelo povezano z odgovornostmi držav. Francija vam povedala, da je varnost oskrbe prerogativ pomembno, ključno pomembno področje za državo. Torej se ne moramo zanašati samo na gospodarstvo, torej moramo skupaj spraviti vse skupaj. Opcija 4 je revizija direktive 2004 o varnosti oskrbe s plinom. potreba se je pojavila, da revidiramo to direktivo, torej direktivo 2004-67. Ugotovili smo tudi potrebo po prilagoditvi okvira varnosti oskrbe novemu zakonodajnemu okviru z uvedbo 3. svežnja. Kar pa smo ugotovili in to je povezano s tem, kar sem pravkar povedal, z vlogo gospodarstva. Gospodarstvo bi moralo biti popolnoma vključeno v proces. Direktiva pa je namenjena samo državam članicam. In to prinaša dolge uh, roke za prenos uh, direktive v nacionalno zakonodajo. Kar spet lahko privede do velikih uh, razlik med državami članicami, kar smo videli že pri prejšnji direktivi, kar ne bi spostavilo zaupanja in solidarnosti, ki sta zelo pomembna v sistemu za obladovanje kriz. Potem pa imamo še zelo različne standarde, ki jih uporabljajo države članice, s čimer ne moremo zagotoviti enotnosti v Evropi. Če si pogledamo peto opcijo, to je uredba o varnosti skrbe s plinom. Ta vrsta instrumenta bi prinesla jasnost in koherentnost standardov, in pristojnosti in odgovornosti v Evropi, kar je bistvenega pomena za solidarnost med različnimi deli Evropske unije. Ugotovili smo, da je realistični scenarij v primeru prekinitve oskrbe, kot smo je bili priča januarja 2009, zahteva standarde za infrastrukturo in dobavo eh, plina. Moramo imeti tudi pravila, ki jih bodo lahko uporabljali različni akteri neposredno. S tem bomo spostavili trdno osnovo za sodelovanje, ki je včasih zelo hitro potrebna. S tem bi tudi jasno opredelili udeležbo skupnosti in s tem se bi izognili tudi dolgemu času prenosa v nacionalno zakonodajo in smanjšali tveganje razlik pri prenosu zakonodaje to smo se odločili na osnovi lekcij iz januarske krize. Pripravili smo tudi poročilo o krizi in lekcija, ki smo se jih naučili iz te krize, to je bilo pripravljeno skupaj z poročilom. Tukaj bi se začasno ostavil in ponudil možnost za razpravo. Hvala lepa, to je bila priprava in predstavitev presoje vplivov. Zdaj pa imate vi priložnost postaviti vprašanja eh, k presoji vplivov, če imate potrebo po kakšnih pojasnilih ali če želite pripomniti še kaj. Mislim, da je najboljše, če tukaj začnemo. Eh, začnemo tudi s kolegom Vidal Kvadrasom. señor presidente muchas gracias al director general y al Hvala lepa, hvala lepa tudi generalnemu direktorju in vodju delka za predstavitev presoje vplivov, možne zakonodajne rešitve za zagotovitev varnosti oskrbe s plinom. Splošni vtis, ki smo ga dobili, ki sem ga dobil potem, ko sem vam prisluhnil in tudi temeljito prebral dokument, je, da je uredba, o kateri bomo danes govorili, nujno potrebna. Gre za zakonodajni akt, ki ni rezultat eh, neke nove zamisli komisije, ampak izhaja iz eh, dejanskih potreb. Pri tem pa se postavlja tudi cela vrsta konkretnih vprašanj. Nekaj bi me še posebej zanimalo. Svet, ki je naš eh, partner pri pripravi zakonodaje, je pokazal določeno zaskrbljenost eh, in lahko bi predstavljal vir določenih težav v postopku soodločanja presoja vplivov prinaša tudi eh, določene ocene stroškov izvajanja formule N-1 v državah članicah. Čeprav je jezik, ki ga uporablja ta presoja vplivov, zelo previdna, vendar pa lahko iz besedila in ocenjeni številko ocenimo, da če bo ta uredba začela veljati ob upoštevanju vseh prognoz, da bodo stroški za države članice neenotni. V nekaterih državah članicah bodo stroški za prilagoditev uredbi zelo visoki druge države pa bodo prišle skozi bistveno ceneje. Zato je moje vprašanje. Kaj menite v komisiji glede na številke, kaj bo prinesla heterogenost stroškov, ki izhajajo iz uporabe nove uredbe? Ali bo to pripeljalo tudi do težav pri sprejemu uredbe. Kakšne mehanizme, solidarnostne mehanizme, finančne mehanizme bi lahko uporabili za to, da bi se izognili pridržkom posameznih držav članic, na katere bodo še posebej vplivali visoki stroški? Hvala lepa. Mogoče bi takoj odgovarjali na vprašanja, mogoče bo to smiselno, ker so to zelo konkretna vprašanja. Izvolite. Z veseljem bom odgovoril. Naj opozorim tudi na našo oceno stroškov za indikator N-1. Tukaj smo pripravili tabelo, ki približno kaže, kakšni bodo različni stroški za države članice pri vsega uvedbi kazalca n minus 1. To je tabela, ki smo jo razvili na osnovi informacij, ki so nam bile dostopne. Trenutno zbiramo dodatne informacije, ampak v tej tabeli že vidimo, da je drugi del dela, ki smo ga upravili skupaj v zadnjih mesecih, program za oživitev gospodarstva, pokazal, da se je mogoče spostavite kazalec N minus 1 tudi v državah, v katerih tega še nismo imeli. Ko bomo izvedli dejansko program oživite gospodarstva, bodo eh, države že presegle eh, nivo N minus 1. Drugo, kar je tudi zelo pomembno, v uredbi je predvideno regionalno sodelovanje bolj ko bomo regionalno sodelovali, ceneje bo. Če želi neka država sama doseči standard N-1, bo to mogoče nekaj dražje kot, če naprimer Bolgarija in Grčija sodelujeta in skupaj realizirata N-1. Kajte s tem? bi komplementarnost eh, infrastruktur odigrala pomembno vlogo in je tudi na tem področju zelo težko predvidevati, kakšni bodo dejanski stroški. Toliko za začetek. Eh, vsekakor pa smo eh, poskušali vse, da zadeve dobro preštudiramo, to bomo poskušali še razložiti na osnovi tabele. Gospod Šivanski, hvala lepa predsedojoči. uredba predvideva rok dveh let za zagotavljanje povratnega toka obstoječih plinovodov. To ni ravno veliko časa, predvsem, če upoštevamo, da te investicije nimajo neke ekonomske pravičenosti, gre pa za veliko denarja. Kakšna je situacija na področju državnih pomoči, subvencij pri teh investicijah? A bodo subvencionirane investicije drugače eh, obravnavali kot subvencije za običajne projekte? Kaj ti operaterji bodo imeli izgube na tem področju, bomo dobili eh, kakšne kompenzacije, nadomestila iz evropskih skladov? mislim, da tarif na nadomeščanje ne bo mogoče tukaj zagotoviti. To bi namreč pomenilo eh, povišanje cen za uporabnike, za potrošnike. Mislim, da imamo na trgu plina zelo specifično situacijo in da moramo to situacijo upoštevati kot krizno, ne samo kadar je prizadeta ena država, oziroma ne samo, kadar je prizadetih več držav, ampak tudi, če je prizadeta samo ena država. Sedem dni je tudi preveč eh, kot obdobje za razglasitev izrednega stanja. Mislim, da bi se v uredbi morali posvetiti tudi osnovnim dimenzijam zunanje oskrbe s plinom. To je ključnega pomena pri oskrbi s plinom poleg eh, oskrbe med obema. Zdaj bo komisija odgovorila na ta vprašanja, bi pa prosil, da zdaj govorimo samo o presoji vplivov, šele potem o implementaciji uredbe poskušajmo ti dve temi ločiti, to nismo še nikoli narediti, ampak mogoče pogledajmo prvo to študijo, potem pa se bomo odločili, kaj storiti. Gospod Torite. Če dovolite, gospod Šimanski, bom poskušal najti odgovor na vaše vprašanje. Ker zadeva povratni tok, izmenični tok smo naredili kar nekaj študij in to bo manj drago, kot bi si mislili. To znaša 1 do 5 milijonov, odvisno pač od zmogljivosti plinovoda. V programu za oživitev gospodarstva imamo tudi eh, 18 milijonov sredstev rezerviranih za to področje. To bi bil svež evropski denar v zagotavljanje povratnega oziroma izmeničnega toka plinovodov. Vprašanje pa je, kdaj eh, te zmogljivosti, eh, kdaj imajo te zmogljivosti svoj eh, smisel. če si pogledamo oskrbo od eh, vzhod, če si pogledamo na vzhodno mejo na Poljskem v smeri proti vzhodu. Tukaj mogoče to ni relevantno, ampak m, mm, obstaja tudi možnost, da ne potrebujemo takih zmogljivosti v določenih eh, plinovodih, ker to sploh nima smisla. Pri razpravah eh, in študijo bo morali ugotoviti, ali je mogoče tukaj uporabiti izjemo, mislim, da je to prava odločitev, vendar moramo to še ugotoviti. Kar pa zadeva državne pomoči pri financiranju povratnega toka, če gre za obveznosti znotraj zagotavljanja varne oskrbe, je to nekaj drugega, kot če gre za državno pomoč podjetjem, podjetjem ki delujejo dobro. Vendar pa smo v uredbi predvideli možnost, da se stroški za zagotavljanje povratnega toka lahko vključijo v cene, v tarife. nekateri elementi, ki ste jih omenjali, so že navedeni v petem ostavku šestega člena uredbe. Vendar pa za tem vprašanjem čutim celo vrsto drugih eh, vprašanj, ki se bodo pojavljala v razpravi. Hvala lepa, kolega Svoboda. Hvala lepa, imam eno samo vprašanje. Gospod Rute, jasno ste prikazali povezavo med eh, programom za oživitvijo gospodarstva in z ustreznimi uredbami ter eh, ukrepi. In posledično se bodo stroški izvajanja te uredbe zmanjšali, če bomo uporabili sredstva iz programa za oživitev gospodarstva. O tem so potekala dolga pogajanja za svetom in za komisijo. Uh, svet in komisija sta bila. Uh, uh, oziroma mi smo bili skeptični napram temu, kar sta predstavila svet in komisija. Danes nas je obiskovala Danes nas je obiskala tudi gospa Reding in je povedala, da ni zadovoljna z izvajanjem v državah članicah. Lahko bi rekli tudi drugače. Lahko bi rekli, da so države članice super, da dobro investirajo, da izpolnjujejo potrebne pogoje. Kako vidi komisija dejavnost držav v okviru programa za oživitev gospodarstva? Ali resnično dovolj investirajo? Kakšne so tukaj ocene učinka? Gospod Rujte. Ich, uh, ne morem vam eh, prikazati natančnih rezultatov evalvacije, ki še poteka. Ampak pripričan sem, da več kot 70 odstotkov eh, sredstev lahko damo hitro na razpolago in eh, pripričan sem, da se bo ta moja napoved uresničila. Kaj pa je bil stavni vložek? To ni bil denar. Dobili smo nekaj odličnih projektov, kar se tiče veterne energije in CCS, smo že nekoliko dalje pri posameznih povezavah, pa je potrebno še nekaj časa, ampak v osnovi lahko rečemo, da je trdo delo, ki so ga vsi opravili tudi v času poletnih počitnic, že prineslo določene sadove.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 slediti oziroma upoštevati prioriteto, to je kriterij za varnost N minus 1. Tukaj ne smemo popuščati, ne smemo ublažiti teh zahtev. Govorili smo o stroških eh, načela N minus 1. Moje vprašanje pa je naslednje. Kaj so tisti mehanizmi, kateri so tisti mehanizmi, ki jih lahko uporabimo za to, da bi pomagali državam, ki imajo največje pomankanje v smislu načela N-1. Vem, da je to občutljivo vprašanje, morda uh, se tukaj preveč zanašamo na tržne odnose. Uh, Ampak eh, moje vprašanje komisije je naslednje. Ali menite, da bo ta uredba, kakršno predlagate, zadostna za to, da bi se lahko soočili z eh, krizo, ki bi bila podobna tej, ki smo jo doživeli v začetku leta 2009? Vem, da je to izredno občutljiva zadeva. Nimamo še obstoječih energetskih politik. Energetske politike so v domeni držav članic. Zanima pa me, ali obstajajo kakšni drugi ukrepi, ki bi jih lahko predlagali za to, da bi se izognili uh, morebitni novi krizi. Rujte. Eh, Gospod Brezina, naj povem, da bo ta uredba samo eden izmed številnih, en, eno izmed številnih sredstev. Seveda ta uredba ne bo rešila vsega. V zadnjih štirih letih sem pomagal Andreasu Pibalksu, ko je šlo za razvoj evropskih energetskih politik in ob začetku mojega dela, torej v začetku leta 2004, smo prav tako imeli plinsko krizo. Takrat smo razpravljali parlament, v parlamentu o vseevropskih eh, prenosih energije eh, in takrat smo se strinjali, da morajo biti ti transevropski eh, elementi financirani strani Evropske unije in da bo sredstva, ki smo jih namenili v ta namen, eh, dovoljšnja. In vsi smo morali snesti besedo. In uh, v določeni meri tudi zaradi programa za oživitev gospodarstva. Ponekod je smiselno imeti javno financiranje infrastrukture, uh, In eh, prepričan sem, da bo naslednje leto, kako reži napovedal gospod Barozo, bomo imeli razpravo o evropski energiji, ehm, o energetskih omrežjih in razprava o transevropskih omrežjih bo eh, ocenjena z vidika varnosti oskrbe z plinom. To bo drugačna situacija, kakor ta, v kateri smo se znašli sedaj. Eh, mislim pa, da moramo vsekakor obraniti standarde N-1. Eh, ta uredba pa ni uh, primerna za to, da bi s tem lahko pridobili dodatna sredstva. Dank, Hvala lepa, gospod Vögen. Morda ali Vogen. Uh, like of... Hvala. Kakor številni drugi poslanci menim, da te pomembne odločitve ne smejo biti podvržene trgu, zato podpiram idejo o novi uredbi. Vendar pa imam tu določene skrbi in sicer naslednje. Morda bi bilo potrebno razjasniti, kakšne so pristojnosti komisije in kakšne so pristojnosti držav članic, ko, nastopi nujno, ko nastopijo nujne razmere. Torej, kdaj bo to zadeva držav članic in kdaj bo ukrepala komisija. Morda je, bo komisija v okviru eh, uredbe pripravila tudi kakšno besedilo o tem. Ja, Gospod Rojte. Rad bi povdaril, da bo naš pristop v uredbi naslednji. N varnost oskrbe s plinom s, uh, je odvisna od notranjega trga, potem je zelo odvisna tudi od uh, preventivnih ukrepov. Tu so torej potrebne analize tveganja in eh, potrebne so strukture, torej vzpostavitev struktur. To je bolj pomembno kot pa dejansko odzivanje v nujnih razmerah. Uh, Jasno pa je, da ko bomo imeli ta, to analizo tveganja, ko bomo imeli načrte za nujne primere, ko bomo imeli regionalne eh, primere, eh, regionalne načrte za nujne primere, eh, bodo obstajale različne ravni. Veljalo bo načelo subsidijarnosti industrije, države članice in šele potem bodo sledili ukrepi na ravni skupnosti. Jasno smo določili primere, eh, ko bodo, eh, potrebna, ko, do, ko do potrebni ukrepi skupnosti, to je določeno v členu 10. In eh, to se bo zgodilo kot reakcija na nujne ukrepe, ki bodo že poduzele države članice in ki bodo poduzeti v okviru regionalnega sodelovanja. V začetku plinske krize smo dobro sodelovali in zato menimo, da morajo vse udeležene strani sodelovati. To je jasno povedano v tretjem členu uredbe. Tam so omenjeni različne uh, udeležene uh, strani, pristojnosti držav članic, stranke, komisija, torej jasno so opredeljene uloge uh, v tej direktivi. Hvala lepa. Še dva govornika bosta prišla na vrsto in tudi sam sem se postavil na seznam. E, torej, sedaj govorimo o vprašanjih, ki so povezana z oceno učinka. Gospod Suza Wagner. Gracias, señor presidente, muy brevemente. Hvala lepa, zelo na kratko. Najprej bi rad povedal, da sem hvaležen komisiji za odlično in jasno prezentacijo. E, drugič pa bi rad povedal naslednje. Če bo sprejeta uredba in jasno je, da je to v bistvu neizogibno, seveda pa imajo določene države članice dvome ko, torej obstajajo dvomi glede eh, tega, ko je potrebno sprejemati zakonodajo za to, da bi rešili problem, saj se eh, bojijo prekomernega, prekomerne zakonodaje. Ta uredba bi zahtevala tudi eh, zapeten prenos v nacionalne zakonodaje in zato bi njeno sprejetje trajalo tudi nekaj časa. In moj predlog je naslednji. V primeru te uredbe moramo zagotoviti, da bo to uredba, ki bo ubesedena na takšen način, da bo v dovoljšnji meri fleksibilna, zato da bo prenosljiva v raznolike situacije, ki obstajajo v državah članicah. Če pogledamo naprimer Španijo in njeno neodvisnost, je to popolnoma uh, drugačno, kot pa uh, odvisnost, ki jo lahko zapazim, opazimo v nekaterih uh, državah centralne ali vzhodne Evrope. Uh, smo za uredbo, ampak potrebujemo fleksibilno uredbo, ki bo poštevala različne, uh, različne situacije, različne zahteve v posameznih državah članicah. Gospod Trojte. Uh, very rapidly uh, just say point. Uh, lahko povem, da bom to vzel na znanje. Seveda potrebujemo takšno uredbo, ki bo primerna za vse države članice, ki bo primerna posebnostim uh, vsake države članice. Naj pa povem, da bo komisija v okviru te uredbe pomagala in bo skušala spodbujati regionalno sodelovanje. Naj vam podam uh, samo en primer. Uh, torej, govorim o primeru ne plina, ampak elektrike. Tesno sodelujemo z evropskim koordinatorjem zato, da bi, da bi odpravili izolacijo Španije, ko gre za oskrbo z elektriko. V programu za oživitev imamo celo vrsto projektov, ki so povezani z oskrbo s plinom in svojo vlogo bodo igrale tudi države članice, pri tem, da bo to regionalno sodelovanje delovalo. Hvala lepa, gospode Angeles. Hvala, gospod predsednik. Bom zelo kratek. Eh, tudi jaz se strinjam s tem, da potrebujemo nova uredba, kaj ti gre za zelo resen problem, ki ga Evropa čuti. In takoj bom postavil vprašanje, eh, zato da eh, sem pač kratek. In sicer zanima me predvsem sodelovanje in solidarnost. Glede na ta dva cilja je predvsem učinkovitost in ukrepi, ki jih želimo izvesti, da bi zagotovili ta proces, ki se mi zdi prednostnega pomena, da se s tem odzovemo na resno krizo, ki zahteva tudi enotno Evropo in tudi veliko moči v Evropi. Izvolite besedo. I, uh, uh, Čeprav razumem vaše vprašanje, moramo poskrbeti za to, da bomo zagotovili solidarnost, prav tako pa moramo zagotoviti odgovornost. Solidarnosti brez odgovornosti ni. In na ta način smo skušali oblikovati to uredbo, da torej vsako podjetje, vsaka država članica prevzame svojo odgovornost, hkrati pa sodeluje tudi v sistemu solidarnosti. Ko govorimo o solidarnosti, lahko govorim o eh, solidarnosti v Evropski uniji, lahko pa govorim tudi o regionalni solidarnosti. To se nekoliko navezuje tudi na prejšnje vprašanje. V nekaterih primerjih eh, ni smiselno vzpostaviti evropske solidarnosti, zato mehanizmi, ki jih predvideva uredba, um, predvidevajo tudi regionalno sodelovanje oziroma regionalne oblike solidarnosti. Hvala lepa. Imam še nekaj manjših vprašanj, ki morda niso tako pomembna, ampak eh, imajo praviti z eh, oceno vpliva in zato bih rad se eno postavil. Gospod Rute, pri tej oceni sem opazil, da je malo govora o ulogi podjetij pri odpravi te krize. Če sem prav razumel in, in ob branju prejšnjih uh, sporočil komisije, uh, je, bilo, je bila uloga podjetij pri odpravi eh, krize v začetku leta 2009 dokaj pozitivna. Um, in potem še podobno vprašanje pri tem postopku so bila uporabljena pravila iz leta 2004 in očitno so bila ta dovolj za to, da smo rešili krizo. Oziroma, kje so se pojavljali problemi, kje eh, ta pravila niso bila dovoljšna. Eh, kajti sedaj izgleda tako, da ste z že obstoječimi pravili rešili krizo. Pomembno je, da vemo, kje so lukne, kje so pomankljivosti, tako da ne bomo podozeli ukrepov, ki spoh niso potrebni, ampak da bomo ukrepe uh, usmerili v cilj, da bodo imeli svoj namen. Kakšne posledice bi imelo če bi imeli tudi druge plinovode na Buko, vzhodnoevropski eh, plinovod in tako naprej. Če bi imeli te plinovode, ali bi bil problem enako akuten ali ne? In eh, še naslednje vprašanje. Rekli ste, da je industrija podozela določene prostovoljne ukrepe. Ogledal sem si dokumente in eh, tam je bilo zapisano, da ti ukrepi niso bili primerni. Um, in nisem pa našel informacije o tem, zakaj ti ukrepi niso bili primerni. In še zadnje vprašanje, tudi to je zelo pomembno. In sicer, ko gre za povratni tok, kje bodo tukaj določeni, na kakšen način bodo določeni stroški, Eh, v določeni državi članici bi lahko bili odobreni ukrepi za to, da bi zagotovili varnost oskrbe s plinom v neki drugi državi članici, ki je pa bi potem eh, v končni fazi določili stroške. Torej, ali Torej, bodo ti stroški določeni na osnovi eh, države članice A, ki bo pomagala, oziroma na osnovi države članice B, ki ji bo ta pomoč namenjena. Torej, postavili ste vprašanje, vprašanja, za katera ste rekli, da so obrobna, ampak eh, ta so ravno tista pomembna vprašanja. Skušal bom na nje odgovoriti. Najprej, vloga podjetij. Vloga podjetij pri Eh, krizi v začetku leta 2009, eh, je bila zelo pozitivna. Ampak podjetja so kot eh, zasebni objekti seveda omejena pri svojem ukrepanju. In če se pogovarjamo z podjetij, ki so bila udeležena pri reševanju krize, so povedala, da je bilo eh, pretresljivo to, da številne države članice sploh niso imele nobenega načrta za nujne primere, za krizne razmere. Eh, in prav tako nas je pretreslo to, da so nekatere države članice na krizo odreagirale tako, kot da bi živele na otoku, da bi živele eh, popolnoma izolirano, v smislu, da so rekle eh, samo, da nihče ne bo odvajal plina iz naše države. Kljub temu, da vemo, da je krizo lažje rešiti, če sodeluješ. Torej, podjetja so imela največje probleme s tem, da bi plin iz ene države članice prenesla v drugo državo članico. Kaj ti tu je se seveda umešala tudi politika? In zato tukaj potrebujemo evropski pristop. Toliko na kratko o prvem vprašanju. Torej, moj kratek odgovor je notranji trg. Mislim, da sem sedaj deloma odgovoril tudi na drugo vprašanje, torej pravila iz leta 2004. Direktiva iz leta 2004 ni bila zadostna. Lahko tudi jasno dokumentiramo, kako so se izvajali različni standardi v različnih državah članicah. V poročilu, ki, sm, ki je bilo predloženo, smo jasno povedali, kje so bile tiste velike pomankljivosti, kje so bile pomankljivosti pri izvajanju. Seveda se bo varnost oskrbe s plinom, z, z diversifikacijo plinovodov uh, se bo ta problem deloma rešil, ne glede na to, ali gre za Nabuko, za vzhodnoevropski uh, plinovod in tako naprej. Prav gotovo bo ta dizafrifikacija pripomogla k temu, da bo eh, uresničen uh, standard N-1. Kajti imeli bomo različne poti oskrbe, vendar pa to ne spremeni nič pri dejstvu, da bomo na krize še vedno morali odreagirati na evropski ravni. Torej zato je bolje, da smo se odločili za prostovoljne ukrepe, da torej se najprej zanašamo na podjetja, na to pa uh, šele na posredovanje držav članic ali Evropske unije. Torej najprej mora industrija rešiti sama, kar se da rešiti. Če lahko to naredi, je to pozitivno in tukaj še uh, pripomba ob robu. Pred nekaj meseci smo razpravljali o vprašanju zalog nafte. Tukaj obstaja uh, popolnoma drugačna filozofija v Evropski uniji. Torej z, z vidika varnosti. In zavedno tega vprašanja uh, zalog plina nismo vključili v oceno učinka. Se menimo, da je to drugačna zadeva kot nafta in da moramo tukaj postopati drugače. Uh, Potem še zadnja točka, ki potrebuje, uh, um, ki bo prav tako gotovo zahtevala še uh, veliko razprav, se pravi ta povratni tok. Nekatere države članice bodo vzpostavile ta povratni tok. Ampak na koncu bo stranka tista, ki bo morala plačati za ta povratni tok. Äh, Deloma so temu namenjena sredstva iz äh, Evropskega programa za oživitev gospodarstva. Moramo se pa se vprašati tudi, kakšen bo pristop na vse evropski ravni. Vzamimo primer Nemčije. Tukaj obstajajo nemški, naprimer nemški potrošniki, ki bodo plačali povratni tok iz Polske. Potem pa bomo imeli uh, nizozemskega potrošnika, ki bo plačal um, povratni tok, ki bo šel iz Velike Britanije iz, in eh, nizozemske v Nemčijo. Torej tukaj se moramo še pomeniti o tem, kako celotno zadevo uh, uravnovesiti. Hvala lepa. Še eno kratko vprašanje. Gospod Trete, eh, pravilno ste opozorili na to, da so obstajali države članice. To je pomembno zaradi utemelitve. Ki so torej razmišljale o tem, da bi v času krize vse svoje zaloge plina obdržale zase. In eh, eh, te, teh držav je bilo kar nekaj, več kot dve sta bili, oziroma ali sta bili več kot dve. Tukaj se ne želim ja, javno izraziti o tem. Dobro, hvala za odgovor. Težko je razumeti naslednje. Včasih uh, moramo poduzeti politične uh, ukrepe, čeprav uh, gre morda za specifičen problem. Gospod Svoboda, uh, Eh, rekli ste, da na zaloge plina ne smemo gledati kot na zaloge nafta, ampak pomagalo bi pa to že, glede na to, da imajo nekatere države članice večje zaloge plina, eh, kaj ne? Da, hvala. Potem še enkrat dam besedo komisiji za to, da predide na uredbo. Drugi del uredbe. Torej, na vrsti je naslednja točka dnevnega reda. Okay, thank you very much. Uh... Hvala lepa. Lotimo se torej predloga oziroma osnotka uredbe. Naj ponovim osnovna načela pri pripravi te uredbe. Predlog namerava zagotoviti, da se bo trg lahko spopadal z vsakšno prekinitijo oskrbe čim dlje. Ugotovili smo, da je notranji trg najboljša garancija za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe če trg seveda deluje. S tem eh, prosimo oziroma zahtevamo od eh, podjetij, od operaterjev, da se to poskrbijo. Notranji trg pa lahko deluje samo, če imamo zadostno infrastrukturo, če imamo eh, transferentni trg in če imamo proaktivno upravljanje potreb. Ugotovili smo, da imamo pomanjkljivo infrastrukturo, da pa notranji trg dobro deluje, da imamo neke težav pri transparentnosti trga, tako da akterji ne delujejo na prav način. Predvsem pa moramo imeti boljše krizno upravljanje. Potrebujemo skupne standarde za varnost oskrbe, če želimo zagotoviti enake pogoje za vse, kar si želimo na notranjem trgu vedno, za vsa podjetja, tako da bodo vsi vedeli, kakšno so pravila igr. Če spostavimo skupne standarde za varnost oskrbe, je to samo del teh pravil igr. Tukaj imamo dva standarda, en za infrastrukturo, en minus ena, to smo že omenjali, in, en, in eno je dobava plina zaščitenim potrošnikom. Najprej treba zagotoviti, da na vsaki ravni izvedemo oceno tveganja na lokalni, regionalni ravni, državni ravni in ravni Evropske unije. Na osnovi te ocene tvegan dobimo ustrezno eh, fleksibilnost eh, pri sprejemu standardov. Tukaj pride v igro tudi načelo subsidijarnostjo. Če povzamemo, kaj je potrebno narediti v praksi. Najprej moramo izvesti oceno tveganja, temelječ na teh osnovnih standardih. Infrastrukturni standard N-1, standardi dobave za zaščitene uporabnike, kako zaščititi potrošnike v sedmih dneh eh, najvišjih, eh, najviše porabe po zimi ali 60 eh, dni najviše porabe. Sveda je pri tem treba upoštevati posebnosti države. 60 dnev na najvišja poraba po zimi ni enaka v Španiji in v Litvi. Seveda mora vse to pripeljati do načrtov delovanja in načrtov ukrepanja v sili, kriznega ukrepanja. Imamo tri možnosti, zgodne opozarjanje, potem imamo alarmiranje in potem pa resnično eh, izredno stanje, v katerem moramo nujno ukrepati, ker nimamo druge možnosti več. Zato je seveda nujno potrebno, da se vse to izvaja na vseh ravneh, na regionalni ravni, kot tudi evropski ravni. Celotna uredba temelji na teh temeljih predlog eh, temelji seveda na 95. členom pogodbe, je del notranjega trga, saj želimo, da je notranji trg najboljša garancija za zagotovljeno skrbo in da to ostane čim dlje, po možnosti zavedno. Ne želimo si državnih ogrebov, ki bi preprečili delovanje notranjega trga notranjega trga. V eh, kriznih načrtih pa moramo poštevati vse akterje. Saj tukaj je potrebno sodelovanje predvsem med vsemi deležniki, med eh, javnimi ustanovami, javnimi organi, gospodarskimi odjemniki, uporabniki in proizvajalci eh, plino. Vse je treba upoštevati v tem procesu. Proces pa mora voditi pristoj, en sam pristojni organ v državi članici. Gre za organ, ki bo samo vodil postopek pri sprejemanju preventivnih ukrepov in kriznih ukrepov. S tem bomo vzpostavili odgovornost, ki je posledično osnova za solidarnost. Vsak mora prevzeti svojo odgovornost in opredeliti težave na skupen način verjamemo, da državna raven ne zadošča, da je pot, nujno potrebno tudi regionalno sodelovanje, ki ga tudi spodbujamo. In tukaj lahko pomaga komisija. Komisija lahko pomaga pri proučevanju eh, kriznih načrtov, tako da vidimo, kakšni so regionalni načrti in eh, te bolj uskladiti. Tukaj bomo vzpostavili dinamiko, ki bo tudi ustrezno gorivo za. Eh, sodelovanje in za solidarnost. Zelo pomembno, moramo imeti jasno sebino eh, kriznih načrtov. Načrte bo preverjala komisija v sodelovanju z eh, skupino za koordinacijo, koordinacijsko skupino za plin, ENCO in ACER. Okrepiti moramo tudi koordinacijsko skupino za plin. To je še posebej pomembna. Kar zadeva kazalec N-1, to je nekaj, kar je treba nekoliko bolj podrobno razložiti, vendar gre to zelo hitro. To načelo, ki je zelo znano na področju električne energije, gre za osnovno tehnično pravilo na področju elektrike. Se pa uporablja v določenih državah, naprimer v Španiji, tudi pri plinu na plinskem sektorju, kar pomeni, da če neka velika infrastruktura ne deluje, preostala infrastruktura ponudi dovolj plina za pokrivanje potreb. Zato pa potrebujemo dovolj podatkov o zmogljivosti infrastrukture. Seveda ima vsaka država drugačno infrastrukturo. Nekatere države lahko imajo domačo proizvodno, lahko imajo eh, velika skladišča, lahko imajo več eh, plinovodih, eh, po katerih dobivajo plin iz različnih območij in s tem veliko diversifikacijo. V nekaterih državah pa imamo samo en plinovod. In tisti, ki imajo zelo omejeno infrastrukturo, so seveda bolj izpostavljeni tveganju, to je jasno. To smo tudi opazili v januarski krizi. Je pa to splošno načelo, ki velja za vse igralce. Treba je poštevati položaj vsake posamezne države članice in primerjati njihovo varnost in zanesljivost v skrbo. To je tudi element um, odgovornosti države članice, ki je osnova za nadaljno solidarnost na regionalni in evropski ravni. Lahko mm, jih računamo na vsaki ravni, lahko vzamemo katerokoli eh, velikost, državo, regijo, Evropsko unijo in potem lahko ugotovim, na katerih področjih potrebujemo več, eh, večje ukrepe. Državam pa članico pa ponujamo tudi možnost, ne samo državam članici, ampak vsem eh, akterjem na trgu, prožnost za oblikovanje prave rešitve. To je lahko izboljšano shranjevanje. Potem imamo tukaj terminale otekočinjenega naftnega plina, naravnega plina oziroma zemljskega plina. Potem imamo eh, rezerv neka zmogljivosti, pri ovozu, lahko imamo dodatno proizvodno, lahko imamo povratni tok in podobno. Opravili smo simulacijo kazalca 1 minus 1, ki temelji na elementih, ki smo jih eh, ugotovili v krizi in ki smo jih dobili od eh, podjetja z imenom IHS. Imeli smo zelo veliko podatkov. Ugotovili smo, da imamo premalo transparentnosti in izmenjave podatkov. Jasno je, da je to pomemben element, vendar pa na osnovi podatkov, ki so na razpolago, lahko ugotovimo pri kazalcu N-1 po državah članicah. Naslednje, začnemo z desno. Če uporabljamo N-1 na ravni Evropske unije, smo vsega, Mm, v dobre položaje, kar zadeva zanesljivo skrbo z eh, plinov, imamo ustrezno diversifikacijo, ustrezno skranjevanje in tako naprej. Če pa to prinesemo na, če pa to pogledamo po posameznih državah, vidimo, da imajo nekatere večje težave kot druge. Sedi smo konkretne dnevne podatke, to je modri del. Smo pa tudi simulirali, kaj bi dobili, če bi projekti za krizne načrte, ki jih je sprejel parlament in svet pred kratkim, kaj bi se zgodilo, če bi ti projekti povratnih takov in diverzifikacije uveljavljeni. In vidimo, da bi s tem bistveno izboljšali položaj mnogim državam članicam, seveda ne vsem. Kazalec N-1 ne predstavlja mehaničnega sistema. Najboljši primer je Finska. Finska ima en plinovod, ki prihaja iz Rusije in če se ta dobava prekine, nimajo plina. Ampak eh, na Finskem se tega problema zavedajo in zato so vse uporabnike prisilili, da imajo naprave za različno oskrbo. To se pravi, da če ni plina, preklopijo na oskrbo z drugim energentom. In to je nekaj, kar pač počne Finska, to je izjemni primer, vendar kaže, upoštevanje elementa subsidijarnosti, kjer upoštevamo situacijo v vsake posamezni državi. Govorili smo o dimenziji skupnosti. Kaj smo videli je, da kriza, kot smo je bili priča januarja, pripelje do skupnostnih problemov. Skupno se mora potem odzvati koordinirano. skupnost preko komisije ima potem ustrezno vlogo, se potiti mora, da preventivni načrti in krizni načrti začnejo delovati tudi v sosednjih državah. Komisija ima mogoče tudi vlogo priporočevanja vzpostavitve regionalnih načrtov, kar bi zmanjšalo stroške za prilagajanje standardom vsem tem postopku bo skupnost eh, izvajala posvetovanje znotraj skupine, koordinacijske skupine za plin V izjemnih primerih bo komisija lahko eh, tudi zahtevala od države članice, da ne sprejema ukrepov, ki lahko ničujoče vplivajo ali negativno vplivajo na eh, druge države. S tem bi preprečili izvajanje enostranskih ukrepov. Povečana transparentnost plinskega trga, trga plina je seveda nujno potrebna. Kar zadeva povratni tok, o tem smo že kar na široko razpravljali. Povratni obratni tok omogoča večjo fleksibilnost v prenosnih sistemih za plin. Vsi veste, da imamo na vzhodu Evrope cel vode, ki teče od vzhoda proti zahodu, ne pa obratno. In če so prazni, ker nič več ne prihaja eh, z vzhoda, ne morejo se polniti z plinom, ki bi prišel iz zahoda. V dveh tednih so Čeh in Slovaki znali obrniti tok v cevovodih in to je zelo dober primer kreativnosti inženirjev, ki jim je uspelo ta sistem eh, pripraviti v manj kot dveh eh, tednih, kar je bilo zelo dobro za Češko in Slovaško. Bulgarija in Grčija sta v zadnjih dneh eh, krize tudi omogočile tok od Grčije proti Bulgariji, kar je omililo učinke krize. To ne zahteva nekih strašnih investicij, vsekakor pa je nekaj, kar je treba preučiti. Imamo tudi študijo, ki je na voljo. Lahko si jo pogledate tudi v parlamentu, gre za prenos plina v Evropi, GTE, kjer so preučili, kakšni so stroški fleksibilnosti prenosa plina v Evropi ena do pet milijonov v poprečju za večino projektov, to je sorazmerno poceni. Če si pogledamo, da so novi priključki eh, in nove, eh, novi plinovodi zelo dragi projekti, zato so projekti obratnega povratnega toka zelo pomembni in tukaj lahko tudi najdemo evropska sredstva znotraj načrta za oživitev gospodarstva v Evropi pri čemer je treba seveda upoštevati kriterije stroškovne učinkovitosti. In moramo biti tudi ustrezno skrbni. Kakšne so prednosti obratnega povratnega toka? Tukaj vidite, katere države bi lahko profitirale od eh, tega. Puščice so popolnoma jasno. Če bi te puščice delovale od zahoda proti vzhodu, bi to pomagalo mnogim državam, ki jih je kriza januarja najbolj prizadela. <clears throat> Jugovzhodna Evropa, tukaj imamo enako sliko. Potrebujemo več eh, o bojestranskih eh, tokov med Romunijo in Bolgarijo, to bi pomagalo rešiti problem prekinitev dobav plina, ki prihaja naprimer iz Ukrajine. Tukaj imamo še primer za Balkan in Grčijo. Samo da bi ukazali, kako je januarska kriza tudi gospodarstvo pripeljala v situacijo, ko so se začeli ukvarjati s tem, kaj je mogoče storiti na zelo hiter način, če se je takšna kriza ponovi, veliko dela je bilo v to vloženo in veliko smo se iz tega naučili. Industrija tudi ustrezno deluje za preprečevanje bodočih kriz. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala tudi za ta obširen prikaz. Najprej bi dal besedo poročevalcu gospodu Videlu Kvadrasu. Prijavili pa so se tudi že drugi za razpravo. Hvala, gospod predsednik. Torej, pri prvi izmenjavi mnen v našem odboru o osnutku tega zakonskega predpisa Z vesel, veseljem ugotavljam, da je bil odziv članov odbora pozitiven, torej na ta predlog komisije. Komisija nam je tu podala zelo dober predlog. Seveda bomo poskusili še dodatno izboljšati ta predlog, vendar nasplošno ne zrcali samo skrbi in Eh, potreb, ki jih je izrazil Evropski parlament v preteklosti, temveč eh, iz tega predloga je razvizna, razviden tudi realističen, realistična ocena tega problema. Če bo uspelo v pametnem času sprejeti to uredbo, potem bo eh, Evropska unija bistveno zmanjšala svojo ranljivost napram moten oskrbe z zemljskim plinom v prihodnosti. Predvsem pozdravljamo določene ukrepe, ki so predvideni in sicer obveznost, da se pripravijo regionalni krizni načrti in tudi evropski krizni načrti, potem usklajevanje kriterijev za aktiviranje različnih nivojev pripravljenosti, potem zelo jasne zahteve za posamezne sektorje, eh, boljša preglednost, potem uvedba metode N-1. Se pravi, da je s tem možno ohraniti oskrbo, če izpade eh, pomembna infrastruktura oziroma pomemben vir. Vsi ti argumenti se nam zdijo dobri. So področja, kjer so po našem mnenju še možne izboljšave. Naprimer, je, se zauzimamo za to, da se bolj jasno definira, kdaj morajo države članice sprožiti mehanizme, če pride do motenj na trgu. Torej, tako kot je zapisano v uredbi, ni možno izključiti, da država članica ne izkoristi vseh možnosti eh, trga. Torej, da izključi možnosti trga eh, že, ko pravzaprav to še sploh ni potrebno. Torej, tu se moramo natančno uskladiti, tako da ne bo težav. Nadaljna skrb Eh, je tako imenovani fuel switch. Pri pogodbenih določbah glede eh, prestopa na drugi vir, torej ena stvar je, ali si prisiljen uh, v ta preklop, kajti to lahko vodi tudi do, do dodatnih eh, izpustov CO2. -ja. In ne moremo zahtevati od industrije, da prevzamejo stroške za to, če so prisiljeni v te dodatne izpuste na osnovi krize, za katero pa niso, ni industrija odgovorna. In zato je treba natančno paziti na to, kako uh, se plačujejo te dodatne. Uh, emisije. Tisti deli uredbe, ki se nanašajo na izmenjavo informacij, so zelo pomemben del tega predloga. Vendar eh, so verjetno države članice, ki bodo bolj zadržane. Predvsem tudi, kar zadeva sklenitev um, trgovinskih sporazumov. Mislim, da je treba še bolj uh, izpopolniti besedilo. Uh, E, torej treba je uvesti določeno klauzulo zaupnosti za te e, komercialne zadeve, tako da pomirimo določene skrbi. Potem e, skupina za koordinacijo za plin mora prevzeti še večjo nalogo, kar zadeva tudi usklajevanje nacionalnih kriznih načrtov, predvsem zato, ker uh, se je že izkazala za učinkovito v preteklih krizah. Skupina za usklejevanje za področje plina je tudi dober forum za eh, izboljšanje regionalnega sodelovanja in za spodbujanje regionalnega sodelovanja. Zato smo mnenja, da je treba uskladiti načelno vlogo komisije s krepitvijo eh, skupine za usklajevanje na področju plina, kar zadeva definicijo zaščitenih strank, zaščitenih porabnikov, tudi o tem je treba razpravljati, kaj ti eh, glede na obseg, glede na število tih eh, zaščitenih porabnikov, eh, bodo tudi ukrepi, ki bodo sprejeti večjega ali manjšega obsega. In treba je razmisliti o tem, kakšne bodo posledice tega in tudi stroški, ki iz tega nastanejo, so lahko zelo visoki. Pred nami je uredba, ki, e, katere namen je predvideti skrajne situacije ki imajo tudi gospodarske, politične in človeške posledice, ki so lahko zelo daljnosežne ne smemo spregledati predvsem te eh, človeške, humane dimenzije. In zadnja kriza z oskrbo je vodila do tega, da eh, je v nekaterih državah članicah za ljudi eh, bila situacija dramatična in tega ne smemo pozabiti. To moramo imeti vedno pred očmi, ko se ukvarjamo s to temo. In zato, gospod predsednik, Eh, je moj načelni vtis ta, da naš, predlog, pod, eh, naš odbor podpira ta predlog in sicer predlog, da dobimo uredbo, ne pa direktivo in eh, da je so odločanje tista pravna podlaga, ki se nam zdi primirna. To je samo po sebi umevno. Odkar je začela veljati direktiva, je prišlo do številnih sprememb mnogo uh, se je razvijalo naprej. In odgovornost nas sili, da, gremo, da storimo še korak naprej. In to je namen te uredbe in to je to, uh, eh, čemor bomo tudi dali našo podporo. Hvala. Hvala. Sedaj pa je na vrsti kolega Gričip. Hvala, gospod predsednik želim povedati, da se zelo veselim eh, predloga komisije, tega predloga komisije. In sicer predloga, da se sprejme uredbe, uredbe glede oskrbe z zemeljskim plinom. Zdi se nam, da je to korak v pravo smer. In osnova za ta korak je seveda. Eh, krize, ki smo ji bili priča januarja. Vendar želim obrobo povedati, da je januarska kriza, vsaj v moji državi, ni bila tako občutna. Dobro, čutili smo določene motnje pri dobavi, vendar kriza se je začela potem, na poljskem potem, ko je januarska kriza bila končana. Zakaj? Kajti po koncu te krize je je eden od dobaviteljev Rusukrajnergo bil izrinjen iz trga in dobave eh, tega ponudnika so znašale 15 odstotkov. To so bile potem pozne posledice krize. Seveda se je treba znajti tudi v taki situaciji, ampak želel sem to povedati zato, da eh, ne bi kdo mislil, da se je kriza dokončno končala januarja in da naljnih posledic ni bilo. To ni res. Bile so pozitivne in negativne posledice, rekli ste, da so tehniki, inženirji in tudi različna podjetja. Eh, našla rešitve za ta dvosmerni povratni tok, naprimer iz Češke na Slovaško in da so dokazali, da je možno najti hitro rešitve in tudi eh, solidarnost smo doživeli v nekaterih državah, ki so imele težave. Ampak moramo se zavedati velikih pomankljivosti, tako pri postopkih, kot tudi pri infrastrukturi in te pomankljivosti je treba odpraviti in zato pozitivno ocenjujem predlog komisije. Razen tega želim dodati, da je vprašanje energetske politike in solidarnosti pri oskrbi z energijo vprašanje, ki Eh, na katero eh, Poljska opozarja že leta. In zato je eh, to za me kot poljskega poslanca še posebej zadovoljivo, da se s tem ukvarjamo na ta način. Želim pa povdariti tri stvari, ki se nam zdijo še posebej pomembne. E, torej, nekatera vprašanja so bila že postavljena v prvem delu Eh, komisiji, sicer v malo drugem kontekstu, ampak kljub temu se mi zdi, da je to treba pojasniti. Eh, torej, standard N minus ena. To pomeni, da so potrebne investicije v infrastrukturo, tako da bo v roku treh let možno izpolniti ta merila in tam, kjer je infrastruktura že vzpostavljena, eh, je ta rok dve leti. Omenil sem že, Eh, češko in slovaško, ki sta dokazali, da gre to tudi hitreje kot v dveh letih, ampak pri novih investicijah si vendarle postavljamo vprašanje, ali je načrtovanje infrastrukture, tudi prostorska vprašanja in tako naprej, ali je ta čas dejansko uh, zadosten, ali ta rok ni preveč ambiciozen za operaterje. Druga stvar, deseti člen uredbe, pristojni organ ne more sprejeti ukrepov, ki bi omejili delovanje notranjega trga. Obenem pa se lahko uvede, pa se to lahko zgodi, če se uvedejo ukrepi skupnosti ali če ima več kot ena država problem z eh, dobavami. Kaj pa, če se problemi pojavijo samo v eni državi Evropske unije. In če eh, vzamemo dobesedno ta predpis, potem tista država nima nobenih možnosti eh, sprejeti ukrepe. Torej, kako je treba dejansko eh, razložiti to določbo? Kako, ali mogoče je to eh, določbo treba pri nadaljem delu še spremeniti? In tretje in zadnje vprašanje. Eh, Eh, bojazni, da bi državni operaterji morali dati na voljo eh, informacije, ki so eh, komercialne tajnosti. Tu se torej obračam na komisijo, ali je izvedla ustrezno oceno, katere tih informacij lahko vplivajo na te trgovinske oziroma komercialne tajnosti, kajti to vpliva seveda tudi na konkurenčnost podjetij na trgu. Mislim, da je to treba prebiriti, eh, predvsem, ko gre za razlago tega predpisa. Hvala. Svoboda. Najlepša hvala. Naslednji je na vrsti kolega Svoboda. Hvala, gospod predsednik kot eh, poročevalec v senci moje politične skupine želim dati nekaj splošnih pripomb. Mislim, da je treba predlog uredbe videti v kontekstu z drugimi elementi za zagotovitev zanesljive oskrbe z energijo, naprimer diversifikacija ali vse, kar smo se dogovorili z Ukrajino in kar se tam tudi izvaja, oziroma tudi poskusi, da bi z Rusijo prišli do dobrega rezultata. Pričimer mm, je predvidljivo, da kar zadeve energetsko listino ne bo prišlo do ratifikacije nasprotno. Rusija je jasno povedala, da ni pripravljena eh, zato, da pa želi drugo obliko sodelovanja. Torej, vse to je tesno povezano s tem osnutkom uredbe. Drugič, če imamo tako uredbo, je eh, verjetnost prekinitev eh, dobave manjša, kajti. Eh, to nikogar ne veseli, če ve, eh, da eh, državi potem pomagajo druge države in da s tem ne moreš izvajati nobenega pritiska. Kolegi so že rekli, da so treba določena pojasn, potrebna določena pojasnila n minus ena. Tu se postavlja vprašanje, ali je res natančno dovolj definirano, kaj pomeni n minus ena. To je od države do države verjetno tudi malo različno. Potem vloga zasebnih podjetij, tudi tu še ni povedana zadnja beseda, ampak eh, predsednik tudi jaz smo se ukvarjali z direktivo o plinu in mi smo vedno rekli, da nafta in plin ni isto. Pri plinu je bolj močna politična komponenta in to se je pokazalo tudi pri delu eh, koordinacijske skupine za plin. Ampak kljub temu je treba vprašati tudi zasebna podjetja, kje vidijo upravičene oziroma kje vidijo probleme. Potem gre tudi za razkritje kontaktov. Pomo no, tu so določeni odpori, ta stvar je lahko tudi kočljiva. E, ehm, torej, eh, podjetja za zemlj, za plin naj imajo seveda pregled nad tem, kako potekajo te pogodbe, ampak kljub temu moramo biti previdni, da ne bo cel sektor zavrnil našega predloga. Torej, to uh, so bile nekatere pripombe. Uh, v odboru bomo o tem naprej razpravljali. Različne stranke bodo izrazile svoje želje, ampak kar zadeva načelo in kar zadeva značaj uredbe, se mi zdi, da je to prava pot. In kolega Vidal Kvadras je uh, zelo dober poročevalec, zelo izkušen poročevalec, tako da bo zagotovljeno, da se bo parlament odzval hitr, kaj, hitro, kajti moramo biti uh, oboroženi za vse primere. Hvala. Uh, gospod kolega Enčiu je na vrsti naslednji. Spoštovani gospod predsednik, dragi poslanci in poslanke. Osnutek uredbe, o katerem eh, razpravljamo, predvideva dovolj zvodov za reševanje krizne situacije. To pa tudi pomeni, da eh, morajo dobro delovati regulatorji in tudi agencija, ki se s tem ukvarja. Uh, imamo pa tudi sistem uh, operaterjev um, plinovodov, torej uh, Eh, mislim, da je potrebno več usklajevanja tudi pri načrtovanju eh, povezovalnih plinovodov. Potrebno je izpopolniti nekatere določbe tega dokumenta, predvsem, kadar gre za krize na ravni skupnosti in eh, kar zadeva vidik izmenjave informacij s komisijo. in kar zadeva skupino za koordinacijo um, vprašanja plina in kar zadeva lokalne pristojne organe, tako kot je predvideno v 12. členu. Mislim, da tu potrebujemo boljšo obveščanje komisije, e, zato da se lahko sprejmejo pravilni ukrepi in zato potrebujemo pa polno preglednost v e, nujnih primerjih, torej v kriznih situacijah in zato bi potrebovali bolj obveščanje operativne informacijske sisteme, avtomatizirane informacijske sisteme, tako da bi lahko premagali vse birokratske procese, ki so pri tem na poti. V eh, nujnih primirih, v kriznih situacijah moramo eh, biti v stanju, da delujemo, da smo aktivni, kajti drugače prihaja do velikih izgub eh, tudi za vso Evropo. Kolega Delangelo je na vrsti naslednji. De Angelis, oprostite. So Grazie. Hvala, gospod predsednik. Uh, ni dvoma, da je predstavljena uredba korak naprej. Uh, tu je nekaj elementov, ki kažejo v pravo smer. Predvsem je to napredek eh, glede na krizo januarja, vendar se mi zdi, da se moramo zavedati tudi, da se ta kriza lahko ponovi in da mora Evropa biti pripravljena na pojav take krize. Torej, zdi se mi, da gre pri tem za zelo pomembno temo, kajti od tega, je odvisna proizvodnja električne energije, ogrivanje, surovine za energijo, gorivo za prevozna sredstva, vendar moramo vedeti in se zavedati, da pri velikih zavezništih za plin prihaja tudi do geopolitičnih interesov držav članic in to bo tudi v naslednjih desetletjih tako. Trije projekti, trije plinovodi na Buko, Severni tok in Južni tok so, torej, ki se načrtujejo in ki naj bi prepeljali zemeljski plin v evropske države, to so tudi eh, paradigma določene tekme ki eh, se nanaša predvsem na geopolitično ravnovesje Evropske unije in predvsem tudi na stopnjo odvisnosti od tr tretjih držav. Zakaj eh, ta, ta razmišljanja? Zemeljski plin je med fosilnimi gorivi eh, eh, ima najmanj eh, škodljivih emisij in zato Eh, lahko govorimo tudi o čisti energiji in obnovljivi energiji. Torej, uh, želim pa poudariti predvsem nekaj splošnega kar zadeva uh, oskrbo z eh, plinom v Evropi. Brez in pomembnih investicij v infrastrukture, v varnost in v zanesljivo oskrbo, brez teh investicij tvega Evropa, uh, da se še bolj poveča odvisnost od ene same države v našem primeru od Rusije. Torej ni nobena tajnost, da če je Nabuko za Evropo eh, velika priložnost, pri tem mislim predvsem na eh, dogovor med Italijo, Turčijo in Rusijo, eh, torej da potrebujemo tudi konkretnost tega projekta vendar se moramo zavedati seveda nevarnosti, da bi bili odvisni samo od ene države. To velja predvsem za prihodnost. Mislim, da moramo začeti razpravo o tem in da moramo predvsem poskusiti uh, izvesti nekatere pobude, eh, ki uh, bi eh, predvsem iz geopolitičnega vedika pri, privedle do več, večjega ravnovesja. Seveda potrebujemo v kriznih časih eh, eh, možnosti za hitro ukrepanje, vendar moramo paziti na to, da bi se podali v roke ene same države, kar zadeve energetske oskrbe. Glede na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 Rad bi povedal, da je ta dokument, ki je bil pripravljen skozi več mesecev, precej uravnotežen. Vesel sem omembe tako imenovanih energetskih otokov. To so države, ki se danes soočajo z velikimi problemi. Ne samo v smislu energije, ampak tudi ko gre za določeno politično odvisnost od enega samega dobovitelja energije. Vsak energetski vir je povezan z drugim energetskim virom in veliko je odvisno tudi od cene. Uh, Danes govorimo od plina, vendar pa je ta tesno povezan z elektriko. Danes se je ruska vlada odločila, da bo izgradila jedrsko elektrarno v regiji Kaliningrad. Rad bi vas vprašal naslednje. Ali komisija predvideva oziroma je predvidevala takšno odločitev Rusije in kako bo ta odločitev vplivala na neko določeno regijo? Uh, ali bo ustvarjen še energetski vir, ki bo še bolj povečal uh, odvisnost nekaterih držav od tega edinega uh, dobavitelja energetskih virov. Hvala, na vrsti je kolega Karinc. Gospod predsednik želim postaviti vprašanje komisiji in sicer gre za te energetske otoke, eh, ki jih je omenil že kolega. Latvija je, kar zadeva oskrbo s plinom, zelo varna država in eh, dogodki januarja nas skoraj niso prizadeli. Imamo podzimske. Eh, podzemska skladišča z dve letnimi zalogami za našo državo in iz teh zalog eh, ne pomagamo samo dr sosednjim državam Estoniji in Litvi, temveč tudi Rusija okrog eh, St. Petersburga včasih dobiva plin iz eh, Latvije in eh, potem ta plin črpa proti uh, vzhodu. Torej, po eni strani smo v dobrem položaju, vendar, če bolje premislimo, potem je tako, da je celotna infrastruktura taka, da eh, je v lasti Gazproma oziroma ima Gazprom dolgoletne uh, pravice uporabe. Torej, ta položaj varnosti je treba oceniti iz različnih vidikov. Tam, kjer že obstajajo plinovodi povezave, je seveda pomembno zagotoviti tudi povratni tok. In tudi eh, dogodki januarja so opozorili na to. Po drugi strani pa je treba eh, razmisliti tudi govoriti tudi o potrebi novih plinovodov, prečnih plinovodov in to je na primer, to velja za Finsko in tudi za Baltiške države, kajti mi smo odvisni samo od enega eh, dobavitelja v Ukrajini. Eh, to je bila samo politična stvar, torej samo politična odločitev, da se ustavijo dobave plina. In to se lahko zgodi tudi nam. In zato sprašujem komisijo, ali je že razmislila o tem. Sedaj pa je na vrsti gospa Kolarska Provinska. Prosim. Ja, również przyjmuję z ogromnym zadowoleniem e, ten dokument i ma... Hvala, tudi jaz pozdravljam ta dokument samo majhno pripombo imam, govorimo o kriznih situacijah in o preprečevanju takih situacij. O, v peti ču, točki e, govorimo o tem, da je preventivni akcijski načrt treba posodobiti vsake dve leti. Če govorimo uh, o krizi bi morali napisati reviewed every year and updated every two years, ampak ne moreš, če obstaja kriza, počakati dve leti uh, do spremembe uh, torej načrta preventivnih ukrepov. To je moja prva pripomba. In druga stvar, ki. In to je že pokazala današnja razprava. Kolega iz Španije je rekel, da je situacija v Španiji povsem drugačna kot v vzhodnih državah in da je to treba upoštevati. Jasno. Vendar evropska solidarnost pomeni vsi za enega, eden za vse. In ne more biti tako, da, smo, da tako prožno gledamo na to, da rečemo, da se to pravzaprav ne tiče. Tako kot je povedal kolega, torej Eh, ta osnutek je treba še predelati. Vprašanja imajo tudi politično osnovo, politično komponento in zato je solidarnost še bolj pomembna, tudi če so nekatere države v boljšem položaju kot druge. Hvala. Hvala. Kolegica Niblar. Hvala, gospod predsednik. Malo poznaje sem prišla v dvorano, zato nisem žal slišala predstavitve in upam, da ne bom povedala nekaj, kar so povedali že kolegi pred mano. Prosim za razumevanje. Začela bom s konkretnim vprašanjem, potem pa še podala pripombo. Eh, razlike v strukturi eh, gospodarstva plina v državih članicah so jasne. Saj imamo tudi različne geološke danosti in geografske danosti. In zato eh, je učinkovito preprečevanje krize možno samo na eni strani skupnimi standardi, po drugi strani pa se seveda tudi država sama odloči za konkretne ukrepe in fleksibilnost mora ostati. Sprašujem komisijo, zakaj ste se odločili eh, za uredbo in ne za direktivo. Vem, da je uredbo lažje hitro uresničiti, ampak če želite večjo fleksibilnost v državah članicah, bi vendar veljalo, raz, vendarle veljalo razmisliti o tem, ali ne bi bil bolj primern pravni instrument direktive. Druga pripomba eh, se nanaša na eh, konflikt januarja in Mislim, da so izkušnje letos pokazale, da če podjetja sodelujejo in če se tesno usklajujejo, eh, da je eh, hitreje možno najti rešitev, čeprav ta rešitev tudi ni lahka. Torej, pri eh, premagovanju krize je treba predvsem poklicati na odgovornost podjetja in šele potem se vključijo drugi. Torej, kot, prvi so kot prva so odgovorna podjetja na regionalni, nacionalni in evropski ravni in potem eh, se vzpostavi nek hierarhični mehanizem drugih pristojnosti. Torej, To mora biti zelo jasno iz predloga, da obstaja ta hierarhija odgovornosti in da so na začetku odgovorna podjetja, da rešijo ta problem. In zdi se mi pomembno, in to smo tudi že slišali, da so tudi države članice odgovorne za to, da imajo neke minimalne standarde za krizne načrte. Ob vsej solidarnosti, ki se mi zdi pomembna, pa je druga plat, druga plat medalje mora biti ta, da morajo tudi države članice prispevati, sv, prispevati svoj delež k rešitvi takih kriz. Hvala. Slišali smo celo vrsto vprašanj in sedaj prosim predstavnika komisije, da odgovorite na ta vprašanja. Gospod Rute, ali boste vi začeli? Dobro, bom jaz začel. In če potem ne bom videl uh, naprej, bom. Uh, prosil kolega ob sebi, da uh, mi pomaga. Če dovolite, bi se najprej zahvalil vsem članom tega odbora, vsem poslankam in poslancem za zelo pozitiven sprejem našega predloga v tej prvi izmenjavi mnen. Veselim se že konkretnih razprav, ki jih bomo vodili v naslednjih eh, tednih in mesecih v katerih bomo poskušali najti oziroma pospešiti proces sprejema zakonodaje. Pripričan sem, da Andres Pibak se razmišlja enako. Gospod Vital Kvadrast, jasno ste povedali, da verjetno potrebujemo bolj jasno definico 9.6 eh, v šestem odstavku 9. člena. To smo poskušali narediti, vendar pa. bomo morali na tej definiciji še delati. Spremem vašo kritiko, ki je težavna, če imamo. preklapljanje med različnimi gorivi, je mogoče, da moramo preklopiti na eh, gorivo energent, eh, ki je manj ugoden, kar zadeva emisije toplogrednih eh, plinov. Podobno razpravo smo imeli pri vprašanju razgradnje jedrskih elektrarn. In prav gotovo se bomo s tem vprašanjem še srečevali. Kar zadeva izmenjavo informacij vas je cela vrsta omenjala to vprašanje. Gre za komercialne informacije, ki jih potrebujemo. V tretjem stavku 12. člena smo to uvedli. Uvedli v obliki določbe, ki se nanaša na tajnost eh, podatkov, tudi v 14. členu imamo podobno doložbo. Na vsak način pa moramo pri nadaljni razpravi zadeve bolj jasno pojasniti, tako da bomo zagotovili pri dobivanju samo tistih informacij, ki jih potrebujemo, nekatere informacije, ko jih eh, združimo, eh, niso več tako komercialno občutljive. Kar zadeva definicijo zaščitenega porabnika, uporabnika, smo tukaj želeli izbrati samo gospodinstva in prepustiti državam članica, da dodajo druge zaščitene eh, porabnike, naprimer mala in srednja podjetja. To je vprašanje subsidijarnosti. Pričemer eh, zaščiteni potrošnik igra samo eh, vlogo pri obdobju, to se pravi sedem dni zagotovitve ali 60 dni, ne pa pri infrastrukturnem faktorju N-1, kjer upoštevamo tudi podjetja. Toliko za začetek. Mm, uh, uh, uh, Vaše pripomba. Da je tukaj neka dimenzija, ki presega omejitve te uredbe, gospod Šip, pa tudi gospod Karjens in gospod Pačitis so poudarjali razlike med državami, sploh na, v državah, baljskih državah. Naj samo povem, da nadaljujemo z delom. pri načrtu povezave baljskih držav tako na področju elektrike, gospod Balčitis, kot tudi pri povezavah eh, plinskih omrežij. In tukaj se pojavlja vprašanje eh, potrebe po energiji v Baljski sosedskih državah. Ne bomo poskušali preveč vplivati, ampak pustiti proste roke, tako da se bodo oblikovali trg z Švedsko, tako kot eh, pri elektriki, tako da bi zagotovili neki bolj skupni pristop. Treba bo preveriti tudi možnost eh, povezav plinskih omrežjih med Litvo in Polsko kaj za to potrebujemo, kakšne povezave potrebujemo, kakšne priključke potrebujemo med Finsko in Estonijo, kakšno vlogo bodo igrali tudi latvijska skladišča. Potrebujemo bolj komercialni pristop. Mislim, da se to bolje rešuje na regionalni ravni, uredba pa ponuja okvir za ta regionalni kontekst. Pričemer izvajamo zelo konkretne ukrepe pri eh, razvijanju aktivnosti, kar zadeva povezovanje baljskih držav. Če, uh, če pa the um, question of uh, whether the N-1 standard for new kar zadeva, ne vem, standard za nove operaterje ali je to pravi časovni načrt. To bomo še enkrat eh, preverili, kar zadeva postopek eh, odobritve. Eh, krizna situacija v desetem členu tukaj razlikujemo med stanjem. Če nekaj zadeva samo eno državo, lahko razglasimo izredno stanje. Če pa zadeva več držav, bomo razglasili izredno stanje v skupnosti ali skupnost eh, ni nujni primer. Kaj ti? Če država lahko zadevo reši sama in ne potrebuje nobene pomoči eh, skupnosti, potem lahko to dovolimo. Gospod eh, Svoboda. Mislim, da sem odgovoril na večino vaših eh, vprašanj. Strinjam se z vami, da uredba sama ne pokriva celotnega področja nesljive oskrbe z plinom. Tukaj je treba upoštevati še vrsto drugih zadev, če se pogledamo na definicijo N-1. Moram svojo sramoto. Eh, potrditi, če si pogledati te prilogo in preberite definicijo, moram priznati, da tega tudi sam ne razumem. To je tako komplicirano, tako matematično, da mi ni popolnoma jasno, to mogoče lahko naši bolj strokovni kolegi pojasnijo. Mogoče se bomo lahko vrnili k temu v in obravnavali zadevo v večjih eh, podrobnostih, ko se bomo ukvarjali za samo formulo. Gospod Henču. Jasno je, da moramo zagotoviti, da je informiranje iz eh, komisije v 12. členu ustrezno in pa polno, hkrati pa treba zagotoviti tudi zaupnost eh, podatkov. Gospod De Angelis, eh, pravzaprav ste me spodbudili k splošni razpravi o energetski politiki. Kajti v bistvu eh, sprašujete po energetskem miksu. Seveda potrebujem diversifikacijo eh, virov, oskrbnih poti in podobno, to je jasno. Da si moramo ustrezno pogledati možnosti kombiniranja različnih eh, virov energetske mešanice. Mislim, da sem s tem bolj ali manj odgovoril na vsa vprašanja. Gospa Velenska, vi ste pa upozarjali na revizijo akcijskih načrtov vsake dve leti. Seveda, če imamo krizo, ne bomo čakali dve leta, da bi potem predelali akcijski načrt, kar pa zadeva vas, gospod Nibler. Mislim, da smo danes v razpravi že poskušali zelo jasno pokazati. da se zelo zauzemamo za obliko uredbe. ki pa bo temeljila na okrepanju podjetij. Pri uvedbi, tudi za uvedbo uredbe, ki ima neposredni zakonodajni vpliv na podjetja, lahko zagotovimo subsidijarnost in to smo tukaj poskušali storiti, tako da ne bi prišlo do težav, kot bi se zgodilo pri direktivi, kar smo jasno pokazali v našem poročilu, zaradi tega, ker je bilo izvajanje zelo različno, ponekod ga sploh ni bilo. Uredbo potrebujemo ob seveda upoštevanju načela subsidijarnosti in upoštevanju tudi dejstva, da je situacija v vsaki državi članici popolnoma drugačna. Zato ne moremo splošno predpisovati nekih eh, strateških eh, rezerv eh, plina, ampak uvajamo standard N-1, ki je vezan na preprečevanje krize. In določamo samo končno delovanje na evropski ravni, potem, ko so ukrepele že eh, podjetja, regije, države in to ni obrodilo sadov. E, tako da upam, da nam je uspelo izračunati kvadraturo kroga. Hvala lepa, hvala lepa za mnoge napotke, informacije, razlage. Najbolj mi je bilo všeč, da je generalni direktor dejal, da komisija še sama ne razume svojih besedil. No, to je bilo malce hudobno. No, ene same formule komisija ni razumela. Ampak To mi je bilo še posebej všeč. S tem smo obdelali dnevni red za danes, gospe in gospodje. Jutri se ponovno srečamo in nadaljujemo z našim delom. In če, je, če smo končali nekoliko bolj zgodaj, nič hudega, imamo pa še več časa dru za druge stvari. Hvala lepa.